So, dear colleagues, after I had the impression Tako, spoštovani kolegi. Ja, zdi se, da informacijska doba še ni prišla v komunikacijo med, posamezni od, med posameznimi odbori v Evropskem parlamentu. No, ampak kakorkoli naš čas je omejen, tako da bomo začeli z skupno predstavitvijo odbora Ekon in Impl o vzrokih, posledicah in sredstvih za odpravo gospodarske neenakosti v Evropski uniji. Naši gosti bojo gospod Mark Pearson, Kate Pinkett, profesorica epidemiologije na Univerzi v Jorku in pa gospod Mark Devos, ki je profesor mednarodnega delovnega prava in pravo zaposlovanja z Univerze v Gentu. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Kakor veste, je gospodarska in finančna kriza in pa odzivi na njo bistveno vplivala na razmere v Evropski uniji, bistveno se povečala neenakost od začetka finančne in gospodarske krize, rast neenakosti vpliva na to, kako državljani dojemajo Evropsko unijo eh, in na to, kakšne rešitve pričakujejo od oblikovalcev politik. Menimo, da je sedaj pravi trenutek eh, za organizacijo te predstavitve v organizaciji odbora Ekon in pa pridruženega odbora Empl. Želimo predstaviti ukrepe in pa aktivnosti, eh, s katerimi se odbora osredotočata na problem neenakosti, na eh, posledice neenakosti in pa na sredstva za odpravo teh gospodarskih neenakosti. Besedo najprej dajem gospodu Marku Personu, izvolite, iz OECD, namestnik direktorja za zaposlovanje, delo in socialne zadeve. Eh, govoril bom v glavnem o razlikah v dohodku torej v neenakosti v dohodku. Ne, da je to bolj pomembno kot druge oblike socialnih neenakosti, je pa to bolje dokumentirano. Zakaj je to bolje dokumentirano? Razlog za to segajo od 90. leta, ko smo si zelo prizadevali za to, kako bi standardizirali eh, meritve neenakosti po naših državah. Pripravili smo veliko statistike o neenakosti in odkrito povedano, to nikomu ni bilo tega nikomu ni bilo mar. Vse nekje do začetka um, leta 2000-2008, takrat smo nekaj več pozornosti posvetili neenakosti in presenetilo nas je, kako zelo se je neenakost povečala v tem obdobju. Na naslednjem posnetku lahko vidite trenutno stopnjo neenakosti. To je tako imenovani Gini koeficient, tega je preprosto nemogoče pojasniti, to je približno kot temperatura. Če imate Gini koeficient okrog 25, je to kar prijetno, ko ste nekje pri 30, da zadeve postanejo vroče, ko se znajdeš pri 35 ali 40, pa ti je že zelo neugodno. Na ta način lahko razmišljamo tudi o stopnjah neenakosti. Kako je razvidno iz eh, tega grafa, lahko vidite, da so srednje evropske in nordične države tiste, ki imajo najnižje stopnje neenakosti v Evropi pa so Združeno kraljestvo in južnoevropske države tisti, ki imajo najvišje stopnje neenakosti, je pa to še vedno nepremenljivo manj, kot eh, vidite v državah izven Evropske unije. Zanimivo je to, da se je neenakost večala po različnih, eh, v različnih stopnjah. V glavnem eh, smo pa v vseh državah opažali porastne enakosti. Od leta 1885 so se dohodki tistih zgornjih 10 odstotkov zvizali približno 5 odstotkov, spornjih 10 odstotkov pa približno 10 do 15 odstotkov v um, objektivnih številkah. Torej, uh, razmerje med najbogatejšimi in uh, Najrevnejšim je bilo v 80-90 letih približno 7 proti 1, sedaj pa je 10 proti 1. In to ni malo. Ne bom izgubljal veliko besed o revščini, ampak tudi to je izredno pomembno. Ne samo, da se je stopnja revščine povečala, spremenili so se tudi tisti, ki so revni. Če se Če si ogledamo leta 80, če si bil star približno 25, si uh, imel približno 50 odstotkov več uh, možnosti, da si bil reven. Sedaj pa uh, je tukaj prišlo do velike spremembe, torej ko gre za stopnje revščine oziroma. Uh, Eh, verjetnost revščine, ko si enkrat starejši. Eh, so pa pod veliko večjo grožnjo revščine družine z otroki in pa mladi ljudje. In zato nam, mora biti toliko ma, zato nam ne sme biti vse eno za neenakost. Teže je se soočati z revščino, če imaš otroke, dolgoročnejši učinki so eh, hujši in tudi vpliv na gospodarstvo države je večji. Eh, tako, mi smo si ogledali razloge za rastne enakosti in tukaj lahko vidimo številne dejavnike. Prvi in najbolj očiten je spremembe v zaposlovanju. Nekateri ljudje bodo bolj verjetno imeli delovno mesto in njihovi, njihovi delovni pogoji so uh, boljši. Razna druge oblike dela, za polovični delovni čas in tako naprej, pa so imeli negativen vpliv na neenakost. Potem eh, slabše so sredstva tudi prerasporejena. Ne? ne gre za to, da bi porabili manj denarja za socialne transferje. Eh, je pa ta denar slabše prerasporejen, kot je bil v preteklosti. Tako da eh, ne odrežemo se tako dobro pri tem, da jemljemo bogatim in dajemo revnim. In pa še eh, tehnološke spremembe, ki temeljijo na več, veščinah. Prišlo je do številnih sprememb v tehnološkem razvoju in usposobljeni ljudje se s temi laže soočajo kot tisti, ki nimajo teh potrebnih veščin. In tudi politiki se na to počasi odzivajo. Čeprav je to eden izmed največjih vzrokov za rast neenakosti, obstaja pa še um, manj vpliven dejavnik, gre za spremembo v sestavi družin. Um, več je recimo enostarševskih družin ali pa obstaja kakšne druge spremembe. Potem eh, še neki drugi faktori tukaj obstajajo ko gre za pravzaprav prispevanje k enakosti. Prvo, prvi izmed teh je izobraževanje. Bolje kot so ljudje izobraženi, manje neenakosti v njihovem kasnejšem življenju. Kasnejši pomembni dejavnik za zmanjševanje neenakosti pa je to, da dela vedno več žensk, zato, mm, je, zato se je zmanjšal uh, Eh, zato se je zmanjšala tudi razlika v plačah med moškimi in ženskami, čeprav ta še vedno ostane. Če ne bi bilo več žensk na delovnem trgu, bi se neenakost povečala za še 50 odstotkov več, kot se je od 80 let. To, da smo več žensk vključili na delovni trg je imelo učinek izenačevanja v naših gospodarstvih. Sedaj pa še nekaj besed o učinku. Neenakosti, seveda tukaj obstajajo socialne posledice, politične posledice, etične posledice. Uh, jaz sem ekonomist in zato se bom osredotočil na gospodarske učinke neenakosti. Uh, ne gre samo za nekaj, kar se zgodi v naših gospodarstvih, pa potem na to pozabimo. Ko uh, si ogledamo posamezna gospodarstva, ugotovimo, da imajo tista, ki imajo večjo stopnjo neenakosti, tudi počasnejšo gospodarsko rast. Ko je zagotovljena večja enakost, se pa rast gospodarstva poveča. Um, Če se za eno odžini točko poveča neenakost, potem to pomeni znižanje gospodarske rasti za približno nič cela 12 odstotka. Torej, to ni nek zanemrljiv učinek eh, neenakosti na rast. Eh, zakaj? Prvi razlog nima praviti z revščino, ampak s tem eh, s to vrzeljo med spodnjimi 40 odstotki in uh, eh, 40 odstotkov in preostankom prebivalstva. Uh, no, tukaj uh, gre seveda za vpliv na socialne zadeve, na zdravje, pomembno pa je uh, pri vsem skupaj predvsem izobraževanje. Revni ljudje so ponavadi slabše izobraženi ali pa niso izobraženi kot pa bogatejši. Uh, Ehm, večja je torej neenakost v izobraževanju in slabša je kakovost izobraževanja, večja je neenakost v družbi. In vse skupaj seveda vpliva tudi na količino človeških virov v gospodarstvu in pa na stopnjo rasti v gospodarstvu. To je eden izmed glavnih razlogov, zakaj eh, neenakost vpliva tudi na gospodarsko rast v prihodnosti. Ehm, Potem tudi prerasporedanje sredstev v državah v razvoju. Eh, nikjer ni dokazal za to, da bi bilo ustrezno prerasporovanje sredstev slabo za gospodarstvo. Še nekaj predlogov glede odprave neenakosti. Gre za štiri glavna področja, verjetno vas ne bodo presenetila. Eh, Zaposlovanje, Eh, no, ampak ob tem je treba povdariti, da delo za začasen delovni čas, začasno delo je nasplošno gledano slabo za neenakost. Treba je zagotoviti, da bodo ljudje imeli karijere, da ne bodo kar sprejemali eh, eh, delovna mesta slabe kakovosti. Potem drugič gre za ženske. Večkrat bomo naredili za to, da bodo ženske lahko delale, večkrat bomo naredili za to, da zmanjšamo razliko v plačah med moškimi in ženskami. Boljši bomo pri zmanjševanju neenakosti. In pa tretje, očitno področje treba je okrepiti izobraževanje in um, uh, veščine in pa zadnje področje več bi lahko naredili pri uh, oblikovanju sistema um, prispevkov in davkov. Uh, Eh, nekako je treba ta sistem bolje usmeriti, zato da bomo lahko zmanjšali stopnjo neenakosti. Toliko z moje strani, veselim se razprave. Hvala lepa. Sedaj pa naša druga gostja, gospa Kate Pickett. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljam vse skupaj. Hvala, da ste mi dali to priložnost da opišem eh, posledice gospodarske enakosti in eh, predlagam nekaj rešitev za neenakost. Dolgo sem se pogovarjala tudi za javnostjo eh, v zvezi z izsledki znanstvenih raziskav. No, če razumete ta graf, boste razumeli vse ostalo, kar vam bom povedala. Neenakost je osrednjega pomena v času po krizi in to je bistvenega pomena za razvoj tako bogatih kot revnih držav. Eh, to povzroča eh, gospodarsko nestabilnost, spodkopava socialno kohezijo, škoduje zdravju in eh, predstavlja ovire, ko gre za okoljsko in drugo zakonodajo. Neenakosti preprečujejo nacijam eh, nadaljni razvoj. Mm, Povdarjajo pomen statusa, razredov, socialne hierarhije in zaradi tega prihaja do številnih eh, problemov, eh, ki postanejo še bolj pereči v revnejših soseskah ali pa v državah z večjimi razlikami med revnimi in eh, bogatimi. In čeprav so učinki najslabši za revni del prebivalstva, pravzaprav, so pravzaprav posledice eh, vidne za celotno družbo. To povzroča nestabilnost, konkurenčnost znotraj družbe, tesnobo in tako naprej. Eh, in ni samo tako, da bi bili revni prizadeti zaradi neenakosti. Um, obseg teh razlik uh, se razlikuje Um, je pa večji v bolj neenakih državah kot v bolj enakih državah. Uh, čeprav je v bogatih, razvitih državih neenakost povezana predvsem z socialno in zdravstvom, uh, to m, stopnje BDP-ja nujno ne odražajo. Zmanjšanje neenakosti je bistven korak, ki ga lahko naredijo naše države zato, da bi izboljšale počutje prebivalstva. Uh, velik bazen dokazov kaže na to, kako so škodljive posledice ima neenakost. Nisem želela, da bi se premaknili na naslednji posnetek. Neenakost škodi zdravju. Um, torej, enakost uh, uh, poveča pričakovano življenjsko dobo, potem, če so družbe neenake, je tudi smrtnost dojenčkov večja, več je debelosti, več je duševnih bolezni socialni kapital je višji v bolj enakih državah, tudi status ženske nasploš, nasplošno boljši, tudi stopnja kriminala se poveča, če se višajo razlike um, v družbi. To tudi vpliva na izglede za prihodnost otrok. Um, V družbah za višjo stopnjo enakosti je izobraževanje boljše, manj otroki spade iz izobraževanja in manj je eh, nosečnosti med eh, nosečnostmi. Eh, v neenakih družbah pa je socialna mobilnost omejena, enake možnosti niso zagotovljene, saj rezultati niso enaki. Ampak ne gre samo za zdravje in socialne probleme kot je omenil Mark, um, vedno bolje razumemo tudi način, kako neenakost vpliva na gospodarski razvoj in stabilnost. In cela vrsta znanih ekonomistov, uh, vključno z Josefom uh, eh, Štiglicom, opaz, opozarjajo na to. Tudi mednarodni denarni sklad je izjavil, da zmanjšanje neenakosti in eh, da so zmanjšanje enakosti in pa spodbujanje gospodarske rasti dve plati iste medalje. Um, če je več neenakosti, je manj rasti in uh, več je neenakih ciklov, torej pacev in usponov, zaradi, katere, zaradi katerih so naša gospodarstva bolj ranljiva. Svetovni vodje se sedaj osredotočajo na enakost bolj kot kadarkoli prej in začeli so razumeti tudi, kako uh, neenakost preprečuje eh, prehod na trajnostno gospodarstvo. Ko gre za status, eh, neenakost prispeva k prekomernemu potrošništvu, k zadolževanju. Eh, bolj enake družbe pa več reciklirajo, več porabijo za pomoč tretjim državam, boljše se odrežajo na globalnem indeksu, na globalni lesvici mm, miru in tako naprej. Uh, Naslednji posnetek. Deseti cilj trajnostnih ciljev uh, je ravno zmanjšanje neenakosti, uh, tako med državami, kako tudi znotraj državami. In pa 10.1 je cilj, da bi do leta 2030 progresivno dosegli rast dohodka spodnjega, spodnjih 40 tih odstotkov prebivalstva, ko gre za višino dohodka. Če se bomo na ta način soočili za neenakost, bomo zagotovili, da bo eh, razvoj vse vključejoč. Eh, in na ta način bomo imeli eh, družbo, ki bo trajnostna in v kateri bo zagotovljena dobrobit. Eh, enako pri nedohodkih lahko to odpravimo na dva načina, torej z bolj ustreznim obdočevanjem ali pa z bolj ustrezno prerasporeditvijo davkov oziroma prispevkov. In oba pristopa lahko imata enak pozitiven učinek. Ni važno, kako dosežete višjo stopnjo enakosti, pomembno je, da pridete do tega cilja. Januarja. Um, no, ko gre za obdavčevanje, je pomembno tudi to, da se soočimo z eh, davčnimi oazami, z izogibanjem davkom. To pa seveda zahteva mednarodno sodelovanje. Uh, v razsežnosti, za katero lahko poskrbi samo celotna Evropska unija. Eh, neenakost pri obdavčevanju prispeva k neenakosti, prav tako pa to pomeni, da je treba več javnih storitev financirati za prispevki eh, ljudi za manj dohodka. Eh, obdavčevanje še vedno ni progresivno in to se mora spremeniti. Eh, pa še nek način je, kako bi lahko bolj eh, osvestili glede neenakosti v vseh slojih družbe. Treba je povečati osveščenost oziroma vključiti več ljudi v recimo sindikate, v upravne odbore treba vključiti zaposlene. V Španiji obstaja zelo pomembna zelo pomembno podjetje mm, Mondragon, eh, kjer eh, so zaposleni solastniki tega podjetja. Največja razlika med največjim in najmanjšim dohodkom je lahko ena proti 15. Eh, no, če so vam te informacije nove, vas vabim, da obiščete našo spletno stran, kjer lahko več izvete o naših raziskavah. Um, in uh, ne glede na to, ali našo stran poznate ali ne, bi apelirala na vas, da odpravo ne enako si zastavite v uh, eh, srčiko vseh svojih politik. Na ta način bomo lahko izboljšali, boljšo, bomo lahko izboljšali kakovo življenja za vse, lahko bomo stabilizirali naša gospodarstva, pomagali pri okolju, eh, zdravstvu in zagotovili dobrobit za vse. Hvala lepa, gospa Piket. Sedaj pa še gospod Marte Fos. Um, Hvala lepa, dobro dan vsem. Hvala lepa, da ste mi dali deset minut, da obravam, obravnavam uh, enega najbolj zapletenih vprašanj, s katerim se dan danes soočamo. Skušaj bom dopolniti to, kar sta povedala govornika pred menoj. Odprl bom neke, neka doda, dodatna obzorja. Tako da vas prosim, pa kar začnemo s temi prosonicami. Tole, naj dopolnim to, kar je povedal že Mark. Vsi se eksplicitno ali implicitno sklicujejo na primerjavo s trendi uh, iz sredine 70-ih let. To je zgodovinska anomalija, takrat smo dosegli najnižjo točko, dobro se je tega spomniti, če uh, opravljamo te zgodovinske analize. Kako se je svet od takrat spremenil? Mnoge stvari so se spremenile. Najprej bi povdaril, da je povečujoča razlika eh, pri neenakosti posledica pomankanja rasti na splošno. Torej, rast produktivnosti smo nekako skrili za dolg in eh, to je neke vrste izvor vseh težav. Lahko rečemo, da so najprej obstajala gospodarska vprašanja, preden je nastala večja neenakost. Torej, vse skupaj je povezano. Drugič, potem gre tukaj uh, za pojav rasti, imamo področja, kjer je rast velika, spektakularna in to je dejavnik, ki povzroča ogromno koncentracijo dohodka, ne pa prerasporeditev strani tržnih sil. Tukaj lahko govorimo o tehnologiji, internetu, globalizaciji, visoko kvalificiranih eh, ljudeh, ki lahko uporabljajo vse te možnosti in potem precej zaslužijo na trgu. Skoraj vsi, ki so v zasebnem sektorju dan danes uspešni na Zahodu, recimo, služijo denar zune svoje države zaradi globalizacije. Torej, potencial zaslužiti te osebe je zelo visok in ni nacionalno omejen. In to potem lahko primerjamo z drugimi ljudmi, ki ne morejo izkoristiti vseh teh potencialov gospodarske rasti. Tukaj gre torej za fenomen rasti, v primerjavi s tem, kje smo bili. Gre za obdobje iz leta 1970, torej povojno obdobje in v primerjavi eh, s tistim obdobjem ne morejo vsi imeti korist od gospodarske rasti, na, smo bili, na katero smo bili vajeni v obdobju izgradnje po vojni. Torej, to je podobno kot pri vremenu. Lahko se pritožujete, ampak nečesar ne morete spremeniti, razen če milet nimate nekih nadnaravnih moči. Torej, vidite lahko veliko razlik, če primerjate eh, sektorje eh, različnih branž, če primerjate eh, različna podjetja ali pa ljudi, ki so zaposleni tam. Torej, kolega rekel, da je pomembna pomembno izobraževanje, da ta postavlja ljudi na enako osnovo, ampak lahko pa tudi razdružuje. Vidite, da imamo zadnje čase veliko večji potencial za učenje in izobrazba eh, daje veliko več možnosti ljudem, ne moremo pa reči, da poenoti možnosti. Seveda tukaj je par vprašanj. Govorimo o enakosti eh, z vidika modela konsenza, soglasja v skoraj da vseh zahodnih demokracijah če vsi verjamemo, da je trg tisti, ki je podlaga za prosperiteto, eh, se je pa treba tudi zavedati, da ga nadzira industrija, da ga nadzirajo tudi države in potem je tukaj tista perspektiva, ki jo lahko zagotovimo ljudem. In eh, z vidika te perspektive se lahko začnemo spraševati, tudi Štiglic, ki je bil omenjen, začnemo eh, se lahko spraševati, ali je trg še vedno trg. Če si pogledamo koncentracijske učinke interneta, platform, mrež, Eh, koncentracije različnih branž zaradi globalizacije, vidimo, da je vse manj konkurence in to ni dobro, eh, če naj bi eh, enako zagotovili z gospodarskimi dosežki in inovacijami. Poleg tega je tukaj še pojav, ki ga pogosto pozabljamo. Veliko rasti delovnih mest lahko pripišemo tudi vsega, Eh, ne vladnemu sektorju ali pa sektorju socialnih podjetij. Tukaj gre tudi za uh, Eh, razne eh, storitve. Tudi pri nas, v naši državi, je to drugi največji sektor zaposlovanja. Torej, problem pa je v tem, če si učitelj, medicinska sestra ali zdravnik in če želite povečati potencial učenja, morate povečati produktivnost. To pomeni, da bo učitelj porabil manj časa, da bo učil se, medicinska sestra pa bo manj časa porabila za eh, zdravljenje. Nihče namreč ne želi manj kakovosti, če želite, da se van v, v vas vlaga, potem boste več stali. In eh, država mora zagotoviti subvencije za te sektorje. In tukaj pridemo do tega, da eh, nek veliki sektor gospodarstva ne more zagotavljati povečanja produktivnosti na podlagi tržnih sil, ne da bi povečeval tudi kakovosti oziroma da bi to vplivalo na eh, davkoplačevalce. In tako imamo sektorje, ki se povečujejo. Sprašujemo se lahko, ali obstaja rešitev. Ja, lahko dodamo tehnologijo v to enačbo in na koncu bomo imeli manj eh, zdravnikov, manj medicinskih sester in manj učiteljev in uh, imeli bomo še večjo polarizacijo. Tako nekako se zatakneš med dvema silama in uh, enostavno ni rešitve, če nimamo uh, nove gospodarske rasti zunaj teh sektorjev. Še en pomembni dejavnik če si pogledamo zadnjih 40 let, je to, kar je Ben Bernanke imenoval eh, pred finančno silo eh, velika sprememba. Torej, monetarna politika, bančniki so uspeli zagotoviti eh, predvsej visoko raven stabilnosti. Tukaj zagledamo zgodovinsko na vse te stvari, ampak moramo reči, da so zelo kratkoročne to je vse odlično, imamo o, dobre možnosti, da se izognemo o, brezposelnosti, ampak o, tukaj je še druga plat kovanca in to je stabilnost finančnih trgov. Če uporabljate denar, da nekako ublažite vse cikle o, ekonomije, potem o, imate stranske učinke in tudi tu je po našem mnenju razlog, da imamo vse več financializacije, da imamo vse više dolgove, tako na zasebni kot na javni ravni. In eh, potem, eh, če ljudje investirajo v te sektorje, je lahko več koristi. Koristiš kapital, kapital, da dobiš še več kapitala. Tu je dobra plat stabilizacije, eh, ustvarjanja delovnih mest, potem pa imamo še slabo plat, kjer imamo finančno pogojeno neenakost. Seveda je to težko zaustaviti, če ste to počeli že več kot 30 let in to smo počeli. In eh, tudi po globalni finančni krizi nismo nehali s tem. Smo v Evropskem parlamentu, to je dober kraj, da obravnavamo tudi evropsko krizo, ta še ni končana, je nekako obvladovana, ni pa še rešena. In kako smo jo reševali? Spet smo se uh, opirali na monetarno politiko, krepili smo finančne trge, uh, Um, in tiste, vabili tiste ljudi, ki so imeli finančno moč, pustili pa ob strani tiste, ki ne morejo investirati. In to je stranski učitek, učinek te politike. In težko je, če nimaš alternativne makroekonomske politike. Potem pričakuješ, da bo um, finančni sektor opravil nalogo. To je <laughs> moj prvi slajd, porabil sem že skoraj da vse čas. No, tole je znak za polarizacijo šli bomo naprej, pogledali si bomo nove možnosti, nove nijanse, gremo čisto do konca. Če govorimo o neenakosti, moramo biti previdni. Statistične podatke lahko uporabljamo na različne načine. Težava pri statističnih podatkih na področju neenakosti je tako, da eh, se dosti krat nagibajo k tem, da so agregatni. Če si pogledamo eh, nacionalno statistiko, recimo Ginev koeficient lahko vidimo, da imamo v tej enačbi različne elemente. Ne pravim, da se eh, neenakost ne povečuje, ampak stvar je veliko bolj kompleksna, kot se zdi. Naprimer, globalizacija je nasplošno povečala neenakost uh, med državami. To je trend. Torej, povečana neenakost na Zahodu je izgubila uh, nekaj potencijala, recimo uh, pri industrijski proizvodnji, ker zdaj proizvajamo na kitajskem in zdaj se ta neenakost na uh, evropski ravni odraža tudi na kitajskem. Drugič, če si pogledamo države, lahko vidimo, da se med seboj lahko zelo razlikujemo. Recimo, če pogledamo Belgijo, in pa statistike na trgu, genijev koeficient, lahko ugotovimo, da se nismo odrezali tako slabo, da nismo tako neenakopravni. Ampak to seveda je odvisno, kajti odvisno je, kje živiš, ali na jugu ali na severu. Če živiš v Bruslu in si imigrant, eh, potem je to čisto drugačna situacija, kot če si nekje v zahodni eh, Flandriji. Tako da imamo ogromne razlike tudi v ZDA. Imamo eh, velika mesta in sama realnost na področju neenakosti je v teh biotopih popolnoma drugačna, kot pa eh, če gremo na podeželje. Zato moramo biti zelo previdni, preden na hitro sklepamo. No, potem pa še delo Putnama, to je bil pionir v Združenih državah Amerike, ki se ukvarja s tem področjem. Še to bi dodal, potem pa končam. Torej, v isti državi lahko vidimo ogromne razlike med sociološkimi in pa etničnimi skupinami. Nekaj tega je povezanega s feminizacijo, eh, s premembami v družinskih vzorcih, kajti ravno družinska enota je družina, ki jo merimo, kjer merimo neenakost. Če imamo več emancipacije, je manj eh, neenakosti med spoloma, pa več neenakosti znotraj družini. Nekdo eh, mora obravnavati tudi tokove migracij od leta uh, eh, 1970 lahko vidimo, da so zelo polarizajoči. Najboljši način za obravnavanje tega vprašanja je, da sledimo razvoju teh skupin skozi čas in tako dobimo drugačen pogled. Ne gre samo za nek posnetek ginjevega koeficienta, te več vidimo cel film. Uh, ki predstavlja družine, skupine v družbi. In eh, s tem se je ukvarjal Putnam in tukaj lahko vidimo razlike, velike razlike pri razvojni poti ljudi. In mislim, da je to zelo koristna perspektiva, ko govorimo o vlogi, eh, priložnostih socialne politike in pa prerasporeditvi. Torej imamo različne statuse eh, različnih skupin v isti družbi. Hvala lepa. No, zelo zanimivo je bilo, ampak skrbeti moramo tudi za časovne omejitve, da bomo vsi imeli dovolj časa. Tako da imamo zdaj prvi krok vprašanj in odgovorov. Prosil bi vas, da se pri vprašanjih omejite na minuto in pol. Veliko zahtev imamo glede tega, žal. Skrajšati moramo tudi čez za odgovore strokovnjakov in sicer z 10 na 7 minut. Najprej EPP Empel Romana Tomc, izvolite. Hvala za besedo. Spregovorila bom v imenu našega koordinatorja, gospoda Kaze. Hvala za besedo še enkrat. Imamo par komentarjev in vprašanj. Zdi se, da se nasplošno strinjamo, da so gospodarske neenakosti škodljive za družbo. Neenakost ovira rast, spodkopava politično in socialno stabilnost. Evropa se spet sooča z ogromnimi družbenimi izzivi. Kako se lahko spopademo z neenakostmi? Mislim, da moramo predvsem skušati odpraviti vzroke teh neenakosti. Trenutna komisija se je politično zavezala, da bo zagotovila več socialne enakosti v Evropi in da se bo znova povezava s socialno razsežnostjo. Želi si zagotoviti socialno, socialni trojni A v Evropi in to pomeni veliko izzivov v svetu, kjer se povečuje število družin eh, z majhnimi dohodki. In vidimo, da je vse več revščine tudi v srednjem razredu, to lahko ovira možnosti za razvoj. Uh, In to ne velja samo eh, za tiste, eh, ki so eh, najbolj izključeni, temveč tudi za tiste, ki zaslužijo premalo. Torej, kako lahko več uložimo v naše državljane? Ali lahko komisija in države članice uspešno obravnavajo um, te neenakosti na različne načine? Hvala lepa, hvala, dobro ste izkoristili čas. Sledi predstavnik SND-a, Promoš Berens. Hvala. Uh, tudi sama bom skušala spoštovati čas, ki mi je namenjen. Uh, mislim, da je zelo dobro, da sta se povezala oba odbora pri tej tematiki. Uh, začela bi kar v zvezi s predlogi prvega poročevalca bi vprašala, ali eh, ne bi bilo treba vzpostaviti jamstva za mlade in zagotoviti, da bo to postala tista hrbtenica za strukturne reforme v Evropi. Potem eh, druga gostja, tukaj me zanima fiskalno vprašanje. To eh, je bil tudi vidik, ki je bil izpostavljen. Zanima me, kateri je tisti nujni ukrep po njenem mnenju? Ali moramo vzpostaviti evropski načrt za to, da bodo evropska fiskalna urodja, ki so nam na voljo, bolj prilagojena boju proti neenakosti? Tretjemu govorniku pa se želim zahvaliti, da je ustrajal pri tej uh, realnosti migranske populacije. Tu je prebivalstvo, ki je bodi si zelo privilegirano ali pa e, zelo na robu. In vprašanje, ki ga želim zastaviti, je, kako v priporočilih, eh, predvsem priporočilih eh, finančnih ministrov, lahko to upoštevamo, kako potem to vključiti v finančno in gospodarsko strategijo. Imamo priporočila po državah članicah, Ali bi morali zagotoviti eh, spremstvo za te migrante in kakšna bi bila še naslednja priporočila na tem področju? Hvala. Hvala. Zadnji v tem krogu za SND, Javi Lopez iz odbora za zaposlovanje. Hvala. Najprej bi se zahvalil vsem trem eh, govorcem. Eh, odlični prispevki so bili to. Rad bi pa spregovoril o dveh zadevah. Vsi se strinjamo, da se je neenakost v državah povečala. Vsi ste tudi uh, omenili, kako na svetu med državami zmanjšujemo neenakost, ampak rad bi se osredotočil na neenakost znotraj evroobmočja in pa med državami EU. Eh, razlika med državami članicami evroobmočja se je v zadnjih letih povečala. EU je Eh, bil konstrukt eh, za to, da se neenakost zmanjša, da se države povežejo. Eh, želim vprašati, kaj počnemo zdaj na tem področju in kakšne učinke imajo neenakosti v zadnjih petih, šestih letih se je v evromočju veliko spremenilo, imamo fiskalno politiko, ki je bila usiljena določenim državam na evromočju, potem imamo tudi agendo za notranje spremembe, predvsem spremembe na trgu dela, eh, večjo eh, fleksibilnost eh, potrebujemo oziroma za večjo fleksibilnost je ta politika um, prizadeva, potem uh, plačila, dohodke in tako naprej. Kakšen učinek imajo te odločitve Vemo, da so neenakosti nevarne, da škodijo tako na socialnem, političnem, ekonomskem eh, področju. Eh, ima pa to učinke tudi na institucionalni ravni. Neenakost povzroča to, da se ljudje ne čutijo več zastopane v institucijah. Ima pa tudi uh, volilne učinke in temu smo tudi že priča. Hvala. Besedo vračam našim govornikom. Vršni red bo drugačen, če mi dovolite. Gospode Vos bo prvi. Hvala lepa. Skušal bom čim bolj natančno odgovoriti. In sicer bom povezal vprašanje o preseljevanju s vprašanjem, kako investirati. No, napisal sem knjigo na to temo in gotovo je, da gre veliko stvari na robe že zgodaj v življenju če imate odprto gospodarstvo, kot je naše, potem se polarizacija na trgu dela začne že s polarizacijo v družinskem okolju, življenskem okolju, izobraževalnem okolju in to že zelo zgodaj v začetku. Ključni izziv za skoraj vse socialne države v Evropi je, da zagotovimo ta poncijal eh, socialne države in to čim bolj zgodaj uh, v življenju. Včasih smo bili vani zelo homogenih eh, družb, ki so naravno homogeno rasle in eh, izobraževanje in enake možnosti. To je bilo nekaj samo po sebi umevnega, ampak tega za ni več. Prepozno je, torej ta družinska politika je zelo pomembna. Glede priseljencev pa je takole treba razlikovati med tistimi, ki prispejo na novo in tistimi, ki so potomci druge ali trete generacije. Vse države v Evropi imajo precej težav z novimi preseljenci, eh, ki prihajajo. In tukaj nismo najboljši. Seveda se lahko tudi sami vprašamo, kaj lahko naredi Evropa. Lahko bolje koordiniramo tokove, pritok. Pri migracij eh, in sicer eh, glede na geografsko razpršenost. Prej sem omenil Brusel. Če ste novi priseljenec in pridete v Brusel, predstavljate si, na kaj naletite. Naletite na mesto, ki ima ogromno priseljencev v nekaterih delih mesta, ni dostopa do dostojnega stanovanja in izobraževanja. Torej, najslabše, vas lahko doleti, da pridete v mesto, če ste novi priseljenec. Ampak eh, mesta so kot magnet, kajti tukaj je neke vrste mreža, tukaj so drugi priseljenci iz iste države in ravno je, da greste v isti kraj in še preden se zavedate, zavedate, ste že marginalizirani. In Evropa bi lahko naredila nekaj na področju tega eh, zgornjega dela. Uh, potoku na zgor. Potem pa še vprašanje evra. No, če že imamo eh, institucionalni mehanizem, potrebujemo stabilno valuto in če tega ni, potem se znajdemo v situaciji, kakršni smo danes. Imamo neke vrste rešitev, ki so na pol, treba je organizirano zmanjšati dolg, potrebujemo eh, sistemske transferne politike. To je običajen način dela. Eh, v monetarni uniji. Tega nismo imeli, to zdaj upeljujemo, eh, spremenjamo eh, in vmes prihaja do strukturnih reform, prevrednoten in podobno. Če se nekje zatakneš, se pač zatakneš, če si v tem začaranem krogu in nalagaš vrčevalne ukrepe, torej, če pritiskaš na proračun, in imaš novo naravno gospodarsko rast, ni pa nobenega povpraševanja, ni investicij, to je naša lastna krivda, to je politična krivda, to ni gospodarska krivda. To je odgovornost institucij in Evropa je tista, ki mora sprejeti ustrezne rešitve. Če se uh, pogovarjamo z mladimi, oni so prve žrtve. Uh, žal mi je, moram vas uh, prekiniti. Porabili ste že dve tretjini časa za tri govornike, zlorabljate čas preostalih dveh kolegov. Gospa Piket, izvolite. No, nisem ekonomistka, spoznam se predvsem na zdravje populacije in pa determinante za to področje. Dotaknila bi se najbolj nujnih fiskalnih ukrepov, ki jih potrebujemo, ampak opozorila bi pa tudi na dokument, ki se imenuje poziv za spremembo. To je znanstveni odbor za progresivno gospodarstvo objavil, podprli pa so ga socialni demokrati v Evropski uniji, gospod Stiglic je to podprl, Žan-Paul Fetuci tudi, pa še drugi gospodarstveniki, vključno z menoj. Spregovorila bom o učinku razlik po evrskem območju in Evropi na zdravje. Gre za to, kako so se vrčevalni ukrepi uvajali po Evropi. Prejšnji teden sem, bil na sestanku, sem bila na sestanku v Barceloni v zvezi eh, z mrežo eh, raziskav vpliva na otroke. Torej, kako vrčevalni ukrepi vplivajo na zdravje otrok v tistih državah, kjer so bili uvedeni. Vidimo, da je vse več težav pri mentalnem zdravju, eh, večje stresa, težave so eh, na področju prehranjevanja in podobno. Več je tudi, više je stopnja smrtnosti pri starejših ljudeh po teh vrčevalnih ukrepih. In to je prvič, da so se stopnje smrtnosti v Evropi povečale, odkar uh, jih merimo. Več kot stoletje so te stopnje padale, zdaj pa smr stopnje smrtnosti naraščajo. Hvala lepa. In še zadnji, gospod Persen. Hvala lepa. Na kratko, najprej vprašanje v zvezi z jamstvi za mlade na evropski ravni. Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Naše delo nam kaže, da če ne vzpostavimo trga dela, na katerem lahko po desetih letih razviješ neko kariero, potem eh, tega ne boš nikoli nadoknadil. Imamo cele kohorte ljudi, ki se nikakor ne morejo več vzpostaviti. In zato je pomembno, da mladim zagotovimo ustrezen začetek. Seveda moramo še delati na, podrobnosti, eh, na podrobnostih jamstva za mlade, ampak sama zamisel gre v pravo smer. Potem bi se dotaknil vpliva migracij na neenakost. Res je, da bolje, kot vključujemo migrante in jih integriramo, bolj se zmanjšujejo ti problemi. No, ampak v nekaterih državah integracija poteka napačno. Treba je locirati eh, migrante tja, kjer so delovna mesta, ne pa kjer so šole oziroma kjer so stanovanja ali pa zdravstvo. Zagotovite, da izkoristite tiste ljudi, ki imajo kakšne posebne veščine. Če govorimo o beguncih, je treba zagotoviti, da imajo čim prej dostop do trga dela. To temeli na dokazih iz mnogih delov Evrope, na, podalih, na podlagi katerih lahko sklepamo o uspešni integraciji na trg dela. Seveda, ne moremo biti uh, popolnoma pesimistični, ker se da. Imamo pa različne načine. No, pa še zadnje, strinjam se, da moramo čimprej zagotoviti, uh, da se otroci izobražujejo Ampak oblikovalci politike eh, se nagibajo eh, k neki magični krogli pri zagotavljanju enakosti priložnosti, ampak v družbi moramo zagotoviti enakost prihodkov, kajti sicer bomo imeli velike neenakosti med starši in starši na ta način potem lahko obravnavamo tudi rezultate. Torej, zagotavljati je treba enake priložnosti eh, tudi za otroke in na ta način potem poganjamo rast v prihodnje. Hvala lepa, zdaj pa dam besedo zastupniku. Zastupnici iz eh, odbora Empel, gospa Ulfskog. Hvala lepa, jaz pa dajem besedo gospodu Sander Lumsu, ki zastopa EKR eh, v odboru Ekon. Izvolite mevrouw de voorzitter wat mij opvalt eh, de hele ochtend in dit. Hvala lepa. No. Danes dopoledne, pa tudi zunaj parlamenta, ugotavljam, da se fokus razprave spreminja. Ne gre samo za to, da so za vse odgovorni zunani dejavniki, ne moremo govoriti o tem, da je nekdo samo nesrečen ali pa da nima sreče oziroma da je žrtev. Dotaknil bi se tega, kar je povedala gospa Piket. Ste um, znana epidemiologinja, govorili ste o epidemiji neenakosti. In govorili ste o neke vrste injekciji za prerasporeditev, ampak ne vem, če je neenakost znak bolezni. Poslušal sem gospoda Defosa in osebno zagovarjam politiko pravičnih dostopnih priložnosti. Hkrati pa vidim tveganja pri masivni prerasporeditvi. To bi lahko vplivalo na potencijalno gospodarsko rast. Imamo vprašanje za gospod eh, Piket. Ali ne vidite te razlike In če ne, ali ste pripravljeni sprejeti posledice? Recimo v Grčiji bi morali sporočiti, da lahko pričakujejo manj rasti, manj prosperitete in situacija v Evropi bi bila zelo težka. Gospod Robert Sil je naslednji in sicer skupina EKR, odpor Empel. Hvala lepa, eh, hvala za vse gostujoče govornike. Na začetku bi povedal, da imam 30 let izkušen, živel sem v zelo nekopravnih eh, državah znotraj Evropske unije, ampak to ni prineslo zgolj samo sreče. Eh, pri nas doma v Latviji imamo zdaj eh, veliko več neenakosti kot prej. Torej, moje prvo vprašanje je za gospoda Persona. Rekli ste, da imamo šipkejšo prerasporeditev med davčnimi eh, Eh, med rečnim sistemom in sistemom eh, beneficij. Torej, govorimo o, o, o socialnih vladah, zakaj to ne deluje, deluje. Če govorimo o šipkejši distribuciji, je to povezano tudi eh, z rezultati na področju rasti. Včasih vlade govorijo govori o tem, da, so da je stabilnost zelo pomembne tudi za davčne prihodke in za naložbe. Kako pa je z univerzalnim eh, dohodkom? Eh, nedavno so to v Švici zavrnili. Kakšna je prihodnost eh, tega koncepta? A menite, da je to neke vrste srebrna krogla, rešitev za vse? Potem pa imamo še vprašanje, ki je horizontalno in se nanaša na socialni dampik. Borimo se s socialnim dampingom na notranjem trgu na mnogih eh, področjih, recimo na področju transporta. Ali menite, da če bomo uspešni na področju socialnega dampinga, da bomo s tem zagotovili več enakosti na ravni Evropske unije? Ali pa ne? Hvala. Eh. Hvala. Eh, Enrique Calvé-Chambon eh, dobi besedo, predstavlja skupino Alde v odbe, obeh odborih, tako Ekon kot Empel in bo zato govoril tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi spregovoril eh, z ekonomskega vidika kot predstavnik odbora Ekon. Potem se bom skušal oddaliti tudi od eh, sentimentalnih vizij. Eh, zelo bi se zahvalil vsem govorcem. Sam se zelo zauzemam eh, za boj proti neenakosti, odkar sem stopil v parlament. Torej, mene pa skrbi dinamika neenakosti, v kateri smo se znašli in v kateri zdaj rešujemo krizo. Eh, oziroma izhajamo iz krize in to eh, z ekonomskega vidika. Prepričan sem, da eh, mora rešitev priti strani gospodarskih politik in ne politik zaposlovanja. O tem drugem delu bom govoril kasneje. Moramo biti zelo previdni, da bomo dosegli pravi nivo dinamike neenakosti. Ne smemo uh, dovoliti, da eh, se sproži tista, eh, tisti začarani krok, ko bo še več brezposelnosti in še več neenakosti. Zanima me, ali ne bi v evropskem semestru morali spremljati to dinamiko neenakosti. Imamo indeks Gini, indeks Palma, prav tako. Mogoče bi ta lahko bil celo boljši in boljši. Eh, na podlagi torej tega sledenja in spremljanja bi morali potem podati priporočila na področju investicijskih politik, politik vlaganja v izobraževanje, fiskalnih, eh, sektorskih politik, naprimer eh, izbira sektorjev, na katerih bi bilo treba delati. Mislim, da bomo tako našli način, kako se boriti proti vzrokom za neenakosti. No, pa še z socialnega vidika. Eh, socialni ukrepi niso eh, korektori, ampak samo blažijo krizo. Eh, gre samo za reševanje krize, ki že obstaja. To je nujno, nujno jo je rešiti, nujni so ti ukrepi, treba je zagotoviti, da bodo ljudje čim manj trpeli. Ampak tako jih je treba tudi jemati te kazalnike oziroma te ukrepe. Treba pa je delovati še eh, na drugem področju. Pomembno je financiranje. In tukaj se spet vračam na gospodarsko področje. Kot enega od ciljev naših ekonomskih politik si moramo zastaviti tudi kapaciteto financiranja socialnih politik, zato da bomo imeli eh, kohezivne družbe v katerih se bomo borili proti dinamiki neenakosti. Ta dinamika je postala preveč uh, hitra v tem trenutku. Hvala. Hvala. Besedo zdaj dobi Kostadinka Kuneva. E, prosim, da ste čim krajši. Hvala. Veliko načinov je zamerjanje neenakosti v Evropi. Nekateri imamo tisti žalostni privilegij, da eh, statistiko spremljamo na lastne oči. Sama kot eh, poslanka živim tukaj v Belgiji, eni najbogatejših držav v Evropi. Potem pa se vračam v Bolgarijo, kjer sem se rodila. To je pa ena najrevnejših držav. Prizadelo jo je varčevanje v krizi. Eh, izvoljena sem bila kot poslanka v Grčiji. Ogromne razlike obstajajo. Bolgarija in Romunija eh, imata najnižja plačila do, uri, do, do 2 evra na uro, na Danskem pa so plačila po 35 evrov na uro. Povprečna plačila na uro pa znašajo okrog 20 odstotkov v Evropi. Eh, plača v Bolgariji znaša lahko samo 180 eh, evrov, v Belgiji pa 1500 evrov. Zakaj ima Grčija najvišjo stopno brezposelnosti med mladimi? Kar 40 odstotkov, na češkem je ta delež 15 odstotkov, eh, e, povprečje EU pa je 11 odstotkov. Zakaj ima Grčija petkrat večjo eh, brezposelnost kot Nemčija? In zakaj je najnižja plača v Luksemburgu kar 20krat večja od najnižje plače v Bolgariji? In zakaj ima Grčija eh, najnižjo stopno rodnosti? Torej, na, v Grčiji je ta odstotek eh, najnižji, potem manj poseljene države, kot so Švedska in eh, Finska, pa eh, imajo boljši ta odstotek. Ali gre tukaj za neuspeh družbe? Revščino pripisujemo nesposobnosti oziroma nedejavnosti določenega dela prebivalstva. Včasih celo evropski voditelji izražajo takšno stališče. Komisija pogosto pravi, da so za, odgo, da so za veliko brezposelnost eh, krive države same oziroma da je zato krivo pomankanje reform. Eh, zato pa se krepi desnica, eh, skrajna desnica v vseh državah. To vidimo tudi v Združenem kraljestvu. Eh, kampanja za Brexit eh, govori, da bi Velika Britanija morala zapustiti EU, ki plačuje za eh, leni jug Evrope. In namesto kohezije imamo povečano neenakost. In pa najboljši primer za to je Grčija. Po šestih letih memoranduma se je situacija poslabšala. Vsi kazalniki so slabši, eh, ko gre za neenakost. Zakaj? Pri evropskem mehanizmu gre za prenos bogatstva iz regij eh, v center in iz eh, revnega juga na sever. In to potem prispeva k presežku v petih ali šestih državah. Nihče pa se s tem ni pripravljen soočiti. Treba se bo soočiti z nacionalnim egoizmom najmočnejših. Če ne bomo rešili tega neravnovesja v nekaj letih, ne bomo imeli samo večje neenakosti, ampak bo tudi vse bolj eh, nemogoča kohezija na evropski ravni. Hvala. You, uh, Hvala. Gospa Piket, mogoče lahko zdaj vi začnete. Hvala. Um, O prvem vprašanju bom govorila in žalostna sem, da eh, moram o tem govoriti, kajti eh, tisti, ki ga je postavil, ni očitno poslušal naših predstavitev. Nisem eh, govorila samo o prerasporeditvi, rekla sem tudi, da obstajajo drugi načini za dosego večje demokracije in da lahko to rešimo tudi preden se začnemo ukvarjati z davki. Vsi dokazi pa kažejo, da ne enako zmanjšuje gospodarsko rast. To torej ni uh, neka nevarnost za gospodarstvo. E, nevarnost je v tem, da nič ne naredimo in mislim, da je bilo to jasno iz vseh treh uh, govorov. Žal mi je, da moram uh, zdaj govoriti o nečem, o čemer sem že govorila v svojem govoru. Neenakost pri dohodku ni uh, edini dejavnik, ko gre za zdravje, dobro počutje in tako naprej. In v Evropski uniji je eh, enakosti še vedno predvsej v primerjavi z drugimi državami. V nekdani Sovjetski zvezi pa se je življenjska doba skrajšala. Še posebej v tistih, eh, kjer je uh, bila neenakost večja. To je bilo opisano v British Medical Journal pred leti. Ne moremo pričakovati, da bodo učitelji in šole uh, kompenzirali za neenakost, ki so je deležne družine in pa uh, otroci v okolju. Veliko je razdorov družin, veliko uh, mentalnih problemov, uh, Eh, in tako naprej. Prav tako so delavniki eh, staršev vedno daljši in ne morete pričakovati od šol, da popravijo tisto škodo, ki jo je povzročila neenakost. Eh, gre za to, da samo brišemo tla med tem, ko voda še vedno teče iz pipe, pipe pa ne zapremo. Gospod Persson. Ja. Eh, nekaj o tem, zakaj je redistribucija šipkejša kot v preteklosti. Spet bi rad povdaril, da eh, ne gre tukaj za transferje in davke, za samo količino denarja, ampak za prerasporeditev, ki se zgodi s temi davki in pa um, eh, financami. To se seveda spreminja, ampak dolgoročni trend je, da se transferi in davki premalo Eh, prerasporejajo. Zato obstaja več razlogov. Veliko smo govorili o tem, da bi morali zmanjšati porabo za socialne uh, dohodke, za socialne benefite. Pen, eh, torej pokojnine, ki uh, se trenutno plačujejo, niso bile prizadete, so pa prizadete. Uh, pokojnine v prihodnosti eh, in pokojnina je v večini držav odvisna od vaših prispevkov. Eh, pri pokojninah pa gre tudi za eh, najmanj prerasporejen del davkov in transferjev. Prebivalstvo se stara in to je tudi razlog. Potem imamo obdavčenje. V Evropi in tudi drugod se preveč osredotočamo na davčne stopne. Eh, premalo pa na davčno osnovo. V najbolj ekstremnih primerih, in zato eh, tudi razpravljamo veliko o davčnih oazah, o goljufijah in tako naprej. Torej, mislim, da eh, se nismo dovolj ukvarjali s tem, da se izognemo pravnemu izogibanju plačevanja davkov, torej legalnemu izogibanju. In zato eh, se je področje eh, torej oslabilo. Question, Hvala. Prvo vprašanje je za me preveč zapleteno, sploh ne znam odgovoriti. Imamo pa različne načine, kako gledati na neenakost, prav tako različne vrste neenakosti. Eh, na Branka Milanoviča bi se navezal, ki dela v okviru Svetovne banke. Rekl je, eh, da eh, pri vsem skupaj obstajajo dobre in slabe strani in vse je treba upoštevati pri naši enačbi. Rad bi se odzval na eh, vprašanje univerzalnega temeljnega dohodka. To je zelo široko vprašanje. Ne bom o njem govoril v celoti in na široko, ampak samo z vidika neenakosti. Mislim, da bi to ustvarilo lahko še več neenakosti. lahko bi se neenako celo zakoreninila. Skupine in družba bi eh, največ eh, eh, profitirale od drugih ukrepov, ne pa od eh, tega eh, dohodka. Potem socialni dumping. Če eh, gre za dumping, potem je to dumping in se te zadeve preprosto ne bi smele dogajati. Če pa uh, pogledamo posting, tako imenovani posting, eh, da je nekdo začasno zaposlen v neki drugi državi članici, um, torej govorimo o napotitvah, tukaj pa eh, bi morali zagotoviti večjo konvergenco in koherenco med državami članicami. Vendar pa po eh, razširitvi unije stvari niso bile zelo transparentne. In eh, tudi države članice niso vse enako odgovorne, eh, ko gre za napotitve ljudi in za urejanje tega vprašanja. In mislim, da zato tukaj obstaja tako velik potencial za zlorabe. In mislim, da je to ne samo politično, ampak tudi gospodarsko vprašanje. Give... Hvala. Marko Odsani dobi besedo za minuto in pol, izvolite. Govoril bom tako imenu Ekona kot Empla, zato bi moral govoriti tri minute. Govorite eh, kar se da hitro. No, štiri vprašanja imam. Vzroki za neenakost. Glavni vzrok za neenakost je socialno-gospodarski eh, razvoj in pa model, ki na tem področju obstaja v EU, pa ne samo v EU, ampak eh, na celotnem svetu. Globaliziran kapital je ta model. Eh, kakšen pa je učinek tega modela na neenakost? Odlične študije so bile pripravljene, predvsem strani gospoda Štiglica. Kolega iz socialistov je vprašal nekaj, kar zanima tudi mene. Socialno-ekonomski model v evroobmočju. Potem imamo eh, evro in to je razlog za neenakosti v Evropi. Eh, Tukaj imamo razlike med eh, državami, ki so dolžnice in drugimi, ki so upnice. Eh, nekatere imajo eh, valuto, ki je precenjena, drugot pa je podcenjena in to vsekakor vpliva na življenja ljudi in pa tudi na politike, ki jih sprejemajo vlade. Ali mislite, da obstaja tveganje, da ustvarimo nek mehanizem transferja, e, v katerem imajo določene države prednosti in e, druge države pa izgubljajo. Naprimer, pogledajte Nemčijo po združitvi. Več kot 50 odstotkov prebivalstva petih e, zvezdnih držav, ki so predstavljale vzhodno Nemčijo, torej prebivalci teh zvezdnih držav so živeli od transferjev iz zahodne Nemčije. Predstavnik OECD-a je govoril o neenakosti na področju dohodka. Eh, o kakšnem dohodku moramo eh, govoriti? Ali gre za eh, neenakost med različnimi generacijami? Mm, generacije imajo pred sabo zelo različno prihodnost. mogoče bo to prva generacija po vojni, ki bo morala živeti v manj eh, uspešni družbi. Kako se bomo lotili tega vprašanja, torej generacijske neenakosti in kako bomo to naslovili s strukturnimi reformami? Kakšen bo učinek na trgu dela? Poglejte si Španijo, Italijo, pa eh, Nemčijo in Francijo. Uh, Eh, ki so izvedle reformo trga dela. Ali je to prineslo kakšne učinke? Jo, děkuji za slovo. Gospod Keller. Hvala. Za gospoda Pearsona imam dve kratki vprašanji. Prvič, govorili ste o povečanju neenakosti, ko gre za dohodek. Šteli eh, raziskovalci pa že nekaj časa pravijo, da raste predvsem neenakost na področju družin. Louis Chauvel v Franciji je govoril o repatrimonizaciji družbe. In eh, tudi o usodi generacij, kako se neenakost spreminja in povečuje med generacijami. Ali je vaše mnenje eh, takšno, da v državah, kjer se neenakost lasništva povečuje, ali bo v teh državah prišlo tudi do neenakosti na področju dohodka? Potem eh, ste podali tudi seznam razlogov za neenakost, niste pa omenili eh, več nacionalk. In ta dejavnik se krepi od 80-ih let naprej. Takrat se je začela večati tudi neenakost. Eh, multinacionalke imajo namreč tendenco, da se selijo v tiste države, kjer imajo nizko dodano vrednost oziroma kjer je delovna sila poceni. No, to se dogaja tudi na češkem. Vsako leto do, gre 400 milijonov čeških kron, eh, torej 10 odstotkov BDP-ja iz države. 10 odstotkov BDP-ja eh, naše države zapusti Češko in gre v multinacionalke. Istočasno pa Češka samo 20 odstotkov BDP-ja porabi za socialne uh, ukrepe. Uh, Evropsko povprečje je okrog 28 odstotkov. 400 milijard koron več eh, porabi Evropska unija eh, za to. Mi pa svoj denar dajemo eh, torej multinacionalkam. Kako želite zmanjšati neenakost med državami članicami EU? Če ta denar odteka, ne bo denarja za izobraževanje ljudi. Hvala. Besedo zdaj dobi gospa Tomc, ki predstavlja skupino ELS. Izvolite. Hvala lepa za besedo še enkrat. Jaz bi tokrat rada spregovorila v svojem matičnem jeziku, ker želim ob koncu te uh, zanimive debate dodati še eno izkušnjo iz moje države. Eh, ki nekako dokazuje, da je teorija eno praksa, pa je lahko včasih tudi nekaj drugega. Ko smo videli prej prezentacijo, smo, ste lahko opazili tudi, da prihajam iz države Slovenije, ki je prva, najboljša, top po temu, da ima najmanjšo uh, dohodkovno neenakost. To naj bi seveda pomenilo nekaj zelo dobrega, ampak povem vam izkušnjo iz uh, Eh, države kot take. Življenje v državi pa ni tako zelo rožnato. V lanskem letu se je izselilo največje število ljudi po letu 1991 eh, naprej. Ni priložnosti za mlade in nekateri, ki so eh, prejemniki socialnih transferov, odklanjajo delo zaradi tega, ker pravijo, da se jim ne splača delati. Jaz seveda ne podpiram in sem proti dohodkovni neenakosti, vendar bodimo realni, ta zgodba ima dva obraza in moramo biti pri reševanju tega problema zelo previdni. Hvala lepa. Eh, Gospa Jaslovecka, dobili boste eno minuto. Eh, samo zato, ker ste kolegica iz odbora Empel. Prepozno ste prosili za besedo. Hvala. Zato samo ena minuta. Państwa, czy... Hvala. Želela sem postaviti samo naslednje vprašanje. Ko pripravljate analize, ali upoštevate tudi to, zakaj samo tri države, Luksemburg, Poljska in Nemčija, v času krize eh, so uspele zmanjšati neenakost med eh, revnimi in bogatimi? Ali ste izvedli kakšne analize v zvezi s tem, eh, kakšni koraki so bili izvedeni, kakšni ukrepi so bili sprejeti za to, da se je neenakost zmanjšala? Pa še drugo vprašanje, če si ogledamo eh, ekonomsko oziroma gospodarsko neenakost, eh, kako izgleda EU, če jo primerjamo z drugimi celinami? Kakšne so torej razlike med našo celino in ostalimi? Mm, Hvala. Bo začel gospod Pearson. Izvolite. No, veliko vprašanj je bilo, zato bom kratek pri vsakem odgovoru. E, najprej je bilo vzpostavljeno oziroma postavljeno vprašanje generacij. E, povečale so se neenakosti, ampak te niso enakomerno porazdeljene po generacijah. E, ljudje, ki so zdaj. E, Eh, stari 30 let, imajo večje možnosti. Neenakost je manjša kot v prejšnji generaciji, ko so bili ti stari 30 let. To velja v dveh tretjinah držav. Eh, v večini držav eh, se je povečala generacijska neenakost. Ne gre za to, da bi bili mladi danes revnejši, ampak so pa v slabšem položaju. Eh, večja je neenakost. Res je, da sem govoril samo o dohodkovni neenakosti. Zdaj dobivamo podatke, vsaj za Evropo, tudi o neenakosti glede premoženja. Eh, podatki so šokantni, dohodkovna neenakost se v primerjavi s tem zdi. Eh, res eh, manj pomembna. En odstotek najbogatejših v Evropi ima 50 odstotkov vsega bogatstva. Zakaj eh, so se stopne neenakosti zmanjšale v Nemčiji, Luksemburgu in Poljska? Mislim, da je neenakost ostala približno na isti ravni. Gre pa predvsem za to, da je bilo zaposlovanje dobro, predvsem na Polskem in v Nemčiji in sicer predvsem med ženskami, če se ogledamo v obdobje krize, potem je to tudi res. Eh, eh, moramo pa biti previdni, da zaradi gospodarske krize neenakost postane večja. Torej, to ni vedno res. Eh, v začetni fazi krize je neenakost v Evropi padla. Uh, Mm, šlo pa je za to, da smo več porabili za uh, ukrepe spodbujanja za socialne prispevke in tako naprej. Uh, v določenih državah so bili tudi znižani davki. Uh, učinek je bil, da se je neenakost znižala, potem pa so začeli z vrčevalnimi ukrepi in takrat se je neenakost spet povečala. Časovni profil neenakosti med krizo je precej zapleten in mislim, da sem že porabil v svoj čas, tako da se bom ustavil. The floor is yours. Thank you. I don't have much to add, just a uh, Hvala, samo nekaj bi dodala. Pred kratkim smo šele začeli izbirati statistiko o um, eh, neenakosti na področju bogatstva, ampak slika je že precej podobna. Ker je več eh, neenakosti na ravni bogatstva, je zdravje slabše. Če si ogledamo obdobje od 2000 do 2010, eh, potem vidimo, da eh, so mm, spremembe na področju neenakosti povezane tudi s spremembami na področju blagostanja otrok. Eh, na švedskem so se neenakosti povečale in zato se je zmanjšala blaginja otrok. Torej, to kaže analiza, ki proučuje eh, dvigne enakosti. Zadnje vprašanje je bilo eh, postavljeno v zvezi z Evropo, ali se Evropa razlikuje od preostalega sveta. Eh, Evropa je res bolj, enak, bolj enaka celina v primerjavi z drugimi, vendar pa se ne premikamo v smeri še večje enakosti. Edina regija, ki je dosegla bistvene izboljšave, in uh, večjo enakost je v tem trenutku Latinska Amerika. S tem, bile, s tem v zvezi so bile sprejete določene politične odločitve uh, in to že kaže rezultate. Smo ena najbolj enakih regij v svetu, vendar pa gremo v napačno smer. Hvala. Hvala lepa. Gospod Martevos ima besedo. Hvala lepa. Mislim, da je zelo koristno, da v izpostavimo to, da je treba upoštevati tudi um, dodano vrednost uh, knjige Tomasa Piketija uh, in uh, celotno vprašanje metodologije ocene bogatstva. Pomembno je tudi, da vemo, kaj se dogaja s koncentracijo bogatstva, v kolikšni meri to vpliva na razprave, uh, kaj lahko glede tega storimo. Uh, imamo tri generacije Eh, torej miru, eh, zadolži, zadolževanja in tako dalje. In zato je tudi eh, normalno, da je koncentracija bogatstva, kakršna je. In vse to je treba upoštevati. Izpostavil sem generacijsko razsežnost, ki je odsotna v tej razpravi. Prav tako je treba govoriti tudi o uh, reformi trga dela in glede tega je še neodločen rezultat. Po eni strani imamo staro eh, šolo, ki želi zlasti zaščititi eh, delovna mesta pred eh, spremembami, po drugi strani pa imamo segmentacijo trga med insideri in outsideri kajti eh, eh, v trenutku, ko je oseba zaposlena, je potem tudi eh, zaščitena na način, ki, ga, ki jo razlikuje od tistih, ki so zunaj sistema. No, druga možnost pa je, da se vprašamo, kako lahko preidemo, premostimo to razdrobljenost, kako imamo lahko več insiderjev in manj outsiderjev. Eh, tu naprimer eh, lahko naredimo status eh, dela veliko bolj prožen in to smo vedno naredili na obrobju te zakonodaje na področju dela in ne v osrednjih eh, zakonskih določbah. Naprimer, poglejmo si eh, Nemčijo. Nemčija je magnet eh, za ustvarjanje novih delovnih mest, ampak to zopet ustvarja novo segmentacijo. Torej, To agendo prožnosti imamo že dolgo časa, ampak ta agenda je bila samo do neke mere uresničena. In, uh, porožnost se zlasti uporablja pri samem rekrutiranju, eh, potem pa, eh, potem pa imamo druge, druge etape, pa, kjer pa je prožnosti precej manj. Tu govorim naprimer o mobilnosti delavcev, tudi znotraj podjetja in tako dalje. Torej, če pričakujete čudeže na trgu dela čudeže, potem uh, bomo videli, da v veliko državah eh, izgleda, kot da se situacija izboljšuje in da imamo več delovnih mest v zasebnem sektorju. Hvala vsem za vaše prispevke glede te teme. Torej, včasih eh, imamo te skupne seje, torej odbora za zaposlovanje in eh, odbora EKON in tako vidimo, kakšne so razprave. Imamo zelo močne povezave med socialno situacijo, situacijo na področju zaposlovanja in pa gospodarsko situacijo. Torej vidimo, kakšne so težave, vidimo pa tudi, kakšne so priložnosti. Zahvaljujem se vsem za vaše prispevke in mislim, da lahko sedaj odidemo z tega sestanka, rekoč, ja, hitrih rešitev ni, ampak še vedno imamo tam nekje prihodnost.